je politika Evropske unije glede situacije v Iraku. Gospod Delavedova, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Kot veste, je situacija v Iraku resnično resna. Zaključki na svetu so izrazili zelo veliko zaskrbljenost v Evropski uniji. V njih smo tudi obsodili vse napade, ki jih je izvedla islamska država Iraku. Izvali so napade na sunite in na druga plemena. To predstavlja večjo grožnjo v Iraku kot v Siriji. Spoj, konflikt s tujci, ki deluje v teh silah, predstavljajo tudi grožno in nevarnost, da bi se konflikt razširil naprej. Kriza v Siriji je omogočila ISIL-u, da se na, razširi v tej državi in da razglasijo kalifat v Iraku. Vendar pa. Tukaj ne gre samo za širjenje teroristične ideologije, gre tudi za nezadovoljstvo med suniti zaradi tega, ker že več kot deset let v Iraku vladajo šiiti. Poleg tega je iraška vlada izvajala, spremala politiko. zaradi katere so varnostne sile veliko krat kršile človekove pravice. V zadnjih letih se je to še zaostrilo v nekaterih provincah. Sunitsko prebivalstvo protestira proti ukrepom vlade in vlada je na to odgovorila zelo nasilno z varnostnimi silami Iraka, ki jo vodijo šiti in plemena. zelo hiter napad je presenetil mednarodno skupnost. Politični in verski voditelji se strinjajo s tem, da se je treba boriti za to, da bi odpravili razloge za to krizo. Evropska unija mora igrati vlogo posrednika in mora biti zmerna v besedah in v ukrepih. Zelo tragične posledice teh konfliktov vidimo na humanitarnem področju. Več kot dva milijona Iračanov je moralo zapustiti državo. Evropska unija je zelo zaskrbljena zaradi te humanitarne krize in tudi zaradi masovnega izseljevanja in preseljevanja civilnega prebivalstva zaradi bojev. Evropski sklad Eko je namenil 12 milijonov evrov za begunce iz Sirije in iz Iraka. Evropska unija se je povezala tudi z darovalci drugot in z mednarodnimi organizacijami. Radi bi se zahvalili za vse trud Evropske unije in mednarodnih agencij, ki se zelo trudijo, da bi pomagali notranje razseljenim v Iraku. Natančno spremljamo situacijo in ukrepamo tudi na samem licu mesta. Imamo pa še eno krizo, ki vlada v Iraku in to je v Kurdistanu. Kurdistan je enostransko razglasil možnost neodvisnosti. Naj povdarim, da je iraški Kurdistan bil vedno zelo zanesljiv sogovornik za nas tudi, ko gre za humanitarno situacijo v Iraku. In zato se jim moramo zahvaliti. Vendar pa mislimo, da enostranske težnje za neodvisnost ne pomagajo k stabilizaciji situacije v Iraku. Ravno nasprotno, s tem bo za Kurdistan prišlo še veliko novih težav. Znotraj iraške ustave, če se pravilno izvaja, lahko najdemo veliko odgovorov na težnje kurdov. Irak je v zadnjih desetih letih vedno lahko računal na podporo Evropske unije, čeprav je bila pot zelo težka, kljub vsem dogodkom in vsem, kljub vsem napovedim, ki grozijo stabilizaciji vidimo nekaj pozitivnih znakov, kot na primer volitve 30. aprila, kjer je bila udeležba 60 odstotna. In kljub tem je Evropska, da je ta, to območje zelo nestabilno in nevarno. Je Evropska unija tja poslala opazovalce, lahko celo preberemo njihovo poročilo. In v skladu z njihovo analizo je sicer prišlo do težav in problemov zaradi tega, ker nekateri suniti niso mogli glasovati zaradi nasilja, so volitve potekale zadovoljivo. udeležba po sunitskih volitvah je dokazala, kako zelo si iračani prizadevajo za demokraciji. Največji izziv Iraka pa je, da bi zmerni politiki lahko resnično izvedli političen projekt. Da bodo hitro sestavili novo vlado, po parlamentarnih volitvah 30. aprila. To je prvotnega pomena. Treba je imenovati člane, oziroma včeraj so imenovali člane novega sveta, je dober znak za to. Sedaj pa je treba imenovati tudi predsednika republike, da bi ta imenoval potem predsednika vlade in novo vlado. Vlada se mora povezati z vsemi skupnostmi ki sestavlja Irak, vključno s suniti, ki je izključena iz eh, političnega postopka. In ravno zaradi tega je prišlo do ustaje. Brez pravega dialoga iraška družba ne bo dosegla sprave. In kot je že dejala visoka predstavnica Kathy Ashton, je izhod iz iraške krize odvisen od političnega odgovora, ki mora poskrbeti tudi za vzpostavitev stabilnosti in varnosti. Če pa bodo ukrepi prestrogi, bodo s tem še poglobili razkol med različnimi sektami in prebivalstvom. Evropska unija želi olajšati in omogočiti političen dialog skupaj z našimi mednarodnimi partnerji. Kljub temu, da je situacija zelo resna, Evropska unija še naprej ponuja in izvaja humanitarno pomoč, ko to le lahko stori. Pomagamo jim tudi pri načrtovanju in pri razvoju in obnovi države. To je eden od naših obveznosti in del zunanjega del delovanja, s čimer želimo okrepiti vladavino pravo in uh, javne osnovne storitve. S temi ukrepi želimo spodbujati vladavino prava v tej državi, zato da bomo še naprej lahko izvali naše mizijo Eurojust Lex naši predstavniki analizirajo možnosti za pomoč pri boju proti terorizmu. Boj proti terorizmu v Iraku pa mora spoštovati tudi načela spoštovanja človekovih pravic in mednarodnega prava. Mi menimo, da v nobenem primeru kratenje človekovih pravic ne sme postati žrtev varnosti in stabilnosti. Vemo tudi, da tuji bojevniki predstavljajo veliko grožno in nevarnost v tej državi. Gospod predsedujoči, mi smo za to, da bi podpisali pridružitveni sporazum z Irakom in še naprej bomo podpirali in pomagali tej državi pozivamo vse države članice, da čim hitreje zaključijo postopek ratifikacije sporozuma. Najlepša hvala. Na, sedaj gremo na razpravo. Prvi je gospod Danžon. Hvala, gospod pre, eh, predsedujoči. Eh, eh, to streznenje prihaja zelo pozno in je boleče vzpostavitev islamske države, ki zauzema razsežnosti prave katastrofe. In kot francozu moram, mi ni težko opozoriti tudi na hudo napad, napako, ki je bila eh, zagrešena na eh, tem območju. Eh, po letu 2011 smo se osredotočili bolj ali manj upravičeno na Sirijo in tako je pravzaprav ustala v senci situacija v Iraku. In, Pogosto v eh, torej v slabšanju te situacije, eh, vidimo v tem pravzaprav posledice eh, razmer v Siriji, vendar ne pozabimo, da, eh, je, islami, da ima islamistična vojska svoje korenine v Iraku. Ti džihadisti tako lahko uspevajo na tak način in tu so eh, tudi eh, sunitska eh, plemena, ki so prišla na oblast leta 2006-2007. In vojska, ki je bila izurjena in to za velike denarje, sedaj pa pravzaprav zapolnjuje vrste teroristov in danes se moramo vprašati tudi glede podpora, podpore Iračanom. Mora, ta podpora mora biti povezana z upravljanjem, kjer naj sodelujejo vsi segmenti uh, v uh, Iraku. Uh, potem gre tudi za. Uh, ozemeljsko celovitost eh, na tem področju. In eh, tu gre tudi za radikalne sunitske skupine, na drugi strani pa v različne skupine v zalivu. Te skupine Eh, sedaj predstavljajo grožnjo ne le za to regijo, ampak tudi za našo varnost. Ne pozabimo, da eh, je 24. maja eh, prišlo do do sporočila, ki je bilo posredovano in prišlo je tudi do hudega nasilja. Hvala lepa. Gospa Ana Gomez, tri minute. že deset let je pretekla od invazije američanov in nekaterih drugih držav v Iraku. In Irak je zopet zašel v zeli, zelo hudo krizo skupaj s Sirijo in določene skupnosti so razglasile tam kalifat. Države kot Ljuno in Jordanija so pod zelo veliko grožno Isila. Mednarodna skupnost se ni odzvala na zahteve, ki so popolnoma verodostojne sunitov in drugih skupnosti in se je izgovarjala, da gre za medverske nesporazume. Sunitsko prebivalstvo se je veliko krat eh, uprlo proti oboroženim silam in se uprlo izilom na ozemlju med Eurofratom in Tigrisom. Vsi zahtevajo, da se umakne vlada in da damo prostor novi vključujoči vladi. Vse, eh, vsi predstavniki mednarodne skupnosti in tudi regionalni predstavniki kot ZDA Evropska unija se morajo sredotočiti na to, da resnično zagotovimo inkluziven in stabilen Irak vse skupnosti lahko doseg, dosežejo spravo, ki bo predstavljala rešitev za to državo. Treba je tudi zagotoviti, da se da prednost naravni, eh, narodni spravi in tudi zagotavljanju osnovnih storitev. Mi moramo takoj ukrepati za to, da resnično posredujemo v konfliktih na Bližnjem vzhodu. Iran in Saudska Arabija sta ključnega pomena za to, da se stabilizira um, Irak in da se konča konflikt v Siriji in tudi spor med suniti in šiti. Tudi druge države treba vključiti, kot je Sirija in kot je že povedal gospod Danžon, mora Evropska unija resnično zatrditi z, končati z eh, investicijo v zalivske države, ki ta sredstva uporabljajo za oboroževanje določenih sil. Mi moramo podpisati sporozum za stabilizacijo in sodelovanje za to, da zagotovimo sodelovanje na področju boja proti terorizmu in da resnično delamo za spoštovanje človekov pravic in za vladino prava. Tudi v Kurdistanu je veliko problemov, vendar pa je ta del in ta regija postala zgled za stabilnost in za mir. Zato je samo razumljivo, da zahtevajo svojega predstavnika v Bagdadu. Vendar pa njihovo enostransko razreševanje neodvisnosti ogrozi stabilnost in mir v Iraku in tudi ogrozi njihovo lastno regijo. Treba je poiskati ustavne rešitev za Kurdistan v Iraku. Vojna v Siriji in teroristična grožnja v Iraku je dejstvo zaradi katerega moramo razumeti, da je ogrožena tudi Evropska unija. Mi moramo zahtevati sodelovanje z naših sil za sodelovanje in za uveljavljanje miru, zato da bomo resnično lahko dosegli skupaj rešitev. Eh, hvala lepa. Eh, besedo ima. Eh, hvala lepa eh, gospod predsedujoči gospod komisar gospod varuh lepo pozdravljeni. Upozoril bi eh, parlament na paradoks, na katera sta spomnila eh, prejšnja govornica in eh, gospod Donžon, kako je prišlo do teh konfliktov med čijiti in suniti, vendar ne pozabimo, da so podprli to, kar se je dogajalo v Libiji, kjer je prišlo do popolne tribalizacije države. Vprašanje. Eh, morate zastaviti vprašanje, ne, gre, ne morete pa eh, oblikovati komentarjev. Mikrofon, prosim. Nemogoče je primerjati obe situaciji. Sama sem bila med vojno v Libiji, v Bengaziju in videla sem, kako je potekala mednarodna intervencija. Podprla je libijsko ljudstvo, ki se je boril, eh, borilo proti diktatorju in eh, samo nekateri eh, so z njim sodelovali. To je nemogoče primerjati, ne gre za enako zadevo. Hvala lepa. Gospod Charles Stanok dve minuti trideset. Gospod predsedujoč eh, Mali, ki, eh, ki predseduje vladi, odkar je postal premije leta 2006, izkoristil je situacijo v prid prejšnje margi, marginalizirane eh, skupnosti in ta režim, ki ima parlamentarno ve, večino, pa je Eh, sedaj podprta s strani Irana, ki ima hegemonične težnje. In uh, sunitska plemena so podvržena diskriminacije na tisoče uh, civilistov, je umrlo uh, pri tem zlasti uh, v pokrajini Ambar. In uh, ko je tako ravnal, je pravzaprav Bagdad prisilil to sunitsko uh, skupino, da se skuša na vse načine zoprstaviti, zoprstaviti vladnim silam. Tako da imamo sedaj zelo različne entitete, eh, ki so tam eh, prisotne in to so bila plodna tla za džihadiste in tako se je konflikt prelil tudi v sosedno Sirijo. Eh, to pa financirajo zalivske države. In vendar pa je to potrebno zaustaviti, to, eh, to najdemo v eh, islamskem kalifatu in eh, tu so tudi manjšine, ki štejejo eh, tudi eh, kristjane. Eh, tu so tudi radikalizirani ljudje, ki so ustrahovani zaradi teh izkušenj, eh, ko se vračajo v svoje države. Eh, in eh, zato je potrebno poiskati tiste sile, ki morda lahko pomagajo razrešiti to situacijo. In eh, kurdska vojska, ki je delovala eh, uspešna pri zagotavljanju eh, varnosti meja Kurdistana. Kurdistan je razglasil, eh, da bo prišlo do referenduma in to je razumljivo. Nekaj, kar, sile, kar so jim zahodne sile po drugi svetovni vojni obljubile in eh, morda bo to sedaj k malu postala neizbežna realnost. Hvala lepa. Gospod Tenok. Modri karton ali sprejemate modri karton? Sprejemate? Sprejemate prošnjo z modrim kartonom? Jonathan Arnold ima besedo, potem 30 sekund za odgovor. Lamento, mi skuzi. Taka so pravila. Ko je, eh, ko je vlada eh, tudi eh, sodelovala in se odločila, da eh, intervenira eh, v eh, primeru te situacije, vendar je bilo rečeno, da do intervencije ne more priti, če ne, ni jasno začrtanega vojaškega cilja. Strinjam se, kar pravite v zvezi s to vlado, to je bila vlada pod Blerom. Prav tako se strinjam, da ljudje kot jaz, ki smo potem Eh, eh, podprli to vojno, pa eh, bi lahko zauzeli drugačno stališče. Ta intervencija v Iraku, ki naj bi bila človekoljubna, žal je prišlo tudi do veliko uničenja in do kasnejšega kaosa. Gospod, kaos, eh, gospod Tenok, še eno vprašanje v okviru postopka modrega kartona. Tekom let oseba in podpredsednik pravzaprav mi ni povedal, kdo to sprašuje. To bi resnično rad izvedel. Ali ste, to, ali ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje? Ste prvi predsedojoči, ki niste tega omogočili. Torej ne sprejemate tega vprašanja, te prošnje. Gospa Šake, dve minuti. Gospod predsedujoči, dogodki v, Iraki, v Iraku in uh, celem tem območju so zaskrbljujoči, vendar se niso zgodili kar tako. Uh, tu so uh, posebne razmere in vse to se je dogajalo uh, z, v ozadju sektarnimi uh, konflikti ti. In eh, to ni prispevalo k pluralnosti eh, te države. Tu so tudi širši problemi sociogospodarske narave in politične narave. In vse to je pripeljalo do tega eksplozivnega eh, scenarija. Prihaja do množičnih eksekucij in vse to je proti človekovim pravicam. Vse to se mora nehati in to sedaj. Moramo pa biti tudi realisti optimistični v zvezi s to islamsko državo. Ne smemo ji dajati eh, več pomena, kot si ga za, zasluži. Potrebno je zagotoviti spoštovanje suverenosti Iraka. Poziv k neodvisnosti kurdske regije je razumljiv, vendar pa lahko pravzaprav vodi še k eksplozivnejšim razmeram in eh, to ne bi bilo uprijetni komor. Tu so tudi uporniki in nevarnost, ki jo predstavljajo. Ne smemo pocenjevati nevarnosti, ki eh, jo ti različni borci, ki se potem vrnejo, te tuje sile, ki se potem vrnejo v svoje države, predstavljajo. Potrebno je preprečevati. Eh, ideologijo, ki je eh, predmet eh, zavedenosti. In eh, tudi iz Turčije prihajajo v Sirijo in Irak ljudje. Potrebna je trajnejša rešitev na bližnjem vzhodu in sicer v okviru pogovorov, ki bodo vključevali tudi Iran in sosednjo državo, zato da bi se preprečilo še nadaljne nevarnosti varnosti v tej regiji. Hvala. Vprašanje za vas, gospa Šake. Modri karton ga sprejemate, gospa Šake. Sprejemate vprašanje v okviru modrega kartona, izvolite. E, prosim, če uporabite mikrofon. E, zanima me, kdo zastavlja vprašanje, v tem primeru ga sprejemam vprašanje, gospod Ečerin, kar me zanima in moram reči, da me zanima, kaj boste povedali. Ali se strinjate, da je najboljši način, da se prepreči nadaljne probleme v regiju, da eh, Evropska unija in države tam ne eh, sledijo več intervencionistični eh, politiki? Kaj ti nobenega razloga ni, da so tam, zato nima nobenega smisla tja posil, pošiljati sil. Dragi kolega, bojim se, da svet ni črno-bel. Tudi ni enega same, ene same rešitve, ki bi bila eh, sprejemljiva oziroma ki bi lahko rešila vse. Tu so kršitve človekovih pravic, tu so lahko drugi razlogi za krizo in Evropska eh, eh unija lahko deluje skozi diplomatska prizadevanja, eh, tudi s Turčijo Turčijo, zato da se preprečuje ekstremizem a, in pa vse tisto, kar se dogaja a, e, in prihaja a, e, in a, e, kjer je izhodišče Turčija. Vendar žal vemo, da veliko krat pride tudi do uporabe trde, trdih rešitev in ne le mehkih rešitev. Sedaj pa naslednjih govornik, gospod Kuzo Fermo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tisti, ki ljubijo nekaznovanost, ne marajo spomina. Mi pa imamo zelo dober spomin in vemo, da sedanja situacija v Iraku ni naravna katastrofa. Izhaja iz vrha na Azorih, kjer so na podlagi laži odprli vrata prvemu genocidu tega stoletja. Že milijon in pol je mrtvih v Iraku na tistem srečanju Baroso, bivši predsednik komisije, je e, bil gostitelj tega vrha. In da se ne kaznuje teh povzročiteljev in okupacije, je res nezaslišene. Sedaj imamo nestabilno državo, ki je razdrobljena na sekte in na plemena. Imamo vlado, ki uporablja svoje vojaške sile kot sektarske enote. Zato se moramo povezati z vsemi v tej regiji in se boriti proti terorizmu, ki jih nekateri podpira v Libiji in v Siriji. Evropska unija ima priložnost za oblikovanje nove zunanje politike v okviru OZN so v sodelovanju z arabskimi državami, z osednjimi državami, zato da bi Iraki dobili novo ustavo. Vsi Iraki, ne glede na sekto, v razpoved pleme, da bodo vsi lahko odločali o prihodnosti svoje države, o prihodnosti naravnih virih, ki so izključno v njihovi rasti, samo ta, lasti. Samo tako lahko resnično dosežemo mir. Gospod Kozo, zele, eh, modr karton za vas ga sprejemate? Gospa Gomeš. Gospod Kolso, glede na to, da se sklicujete na spomin, zakaj se vračate samo na leto 2003, na dogodek, ki sem ga takrat obsodila, zakaj se ne vrnete v čas Sadama Huseina, je bil mogoče demokrat ali je bil resničen diktator, ki je pritiskal na svoje ljudstvo in ki je povzročil tudi to sektarsko razdobljenost in plemensko razdobljenost v tej državi. El problema, a ver, tengo, no? Odgovor, prosim. Vi imate zelo selektiven spomin, jasne. Lahko se vrnem celo v čas britanskega imperija in Razkol v tej regiji je posledica britanskega imperija. Seveda je temu prispeval tudi sam Hosein, vendar pa nisem selektiven, ko se spominjam. Mi imamo 10 tisoč mrtvih v Iraku, tudi eden od mojih sorodnikov je bil ubit v Iraku. Mi bomo še naprej zahtevali svoje, če me všeč ali ne. Schmidt, Najlepša hvala, Ellen Schmidt, za dve minuti in pol, prosim. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Kot številni kolegi in kolegice, sem tudi pred, sam predvsej čustven pri razpravah o Iraku. Spomnim se, ko smo marširali po Manchesteru in protestirali proti nezakoniti invaziji na Irak eh, in eh, vedno znova se spomnim na vsa življenja, ki so bila brutalno prekinjena samo na severnem Iraku, naj bi bilo milijon oziroma tri milijone interno razseljen, notranje razseljenih oseb in veliko ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč. E, ampak naša vloga, vloga Evropske unije, poleg tega, da ne smemo pozabiti, kako smo prišli do te točke, in eh, pri tem si ne smemo pred ničemer zatiskati oči. Eh, naša vloga je vsekakor, da poskušamo najti nek izhod iz te nočne more. In sam tu vidim tri ključne točke. Vloga Kurdov, vloga Irana in vloga Carske Arabije in zalivskih držav. Vse to je omenjeno tudi v resoluciji, ki je bila pripravljena v tesnem sodelovanju vseh poslanskih stran, eh, skupin, kar pozdravljam. Vemo, kako je delovala kurdska regionalna vlada, ki je uspela zauzeti dodatno ozemlje in tu smo se ustavili tik pred kritiko pri tem početju priznavamo, da so kurdi bili v določeni meri uspešni, da so zagotovili pribežališče za številne begunce. Ampak v 11. točki resolucije, kjer govorimo o naših načeljih eh, in pravimo, da morajo ustavne spremembe odražati vključujoč proces in da morajo upoštevati pravice nekurdskih manjšin v regiji, Eh, te pravice bomo morali podpreti vsi, vključno z nami. Kar pa zadeva vlogo Saudske Arabije in drugih eh, zalivskih držav, eh, tu v določenih točkah v resoluciji pozivamo mednarodno skupnost naj podpre regijski dialog, ampak tudi sosednje države so akteri v tem sporu in morajo sodelovati pri rešitvi, kot so tudi del problema. Ne smemo pozabiti na to, ka, za kakšno vlogo smo igrali pri tem, eh, da je Irak danes tam, kjer je in eh, največ, kar lahko naredimo, je, da jim pomagamo najti izhod. Najlepša hvala, James Carville, tri minute. Gospod predsedujoči, Irak ima številne prazgotine, ki so mu ostale od neuspelih intervencij in to je enostavno škandalozno. pol, zvrstila se je cela vrsta neuspehov in vedno znova dregamo v to sršenje, gnezdo. Veliko ljudi je tu na kocki, veliko življenj, ampak druga zalivska vojna je nastala zaradi želje po zmagi, ne zaradi koristi, ki bi jih zmaga prinesla, kot, smo, kot vemo danes. Skratka, veliko sodobnih zunanjih politik je propadlo eh, na iraškem terenu. In ISIS oziroma ISIL je to izkoristil. Rodile so se številne milice, rodili so se eh, številni oboroženi spopadi in upori in iz tega je išel ISIL. In iraške oblasti nikakor ne uspejo storiti tistega, kar bi bila njihova naloga, ne uspejo prevzeti odgovornosti in zdaj Iraku grozi, da bo razpadel na drobce. Eh, predsednik vlade pa še naprej ustraja pri eh, delitvah med šiti in suniti. Veliko tujcev, vključno z Britanci, se bori na strani Isila. In vse to utegne pripeljati do številnih terorističnih kampanj. Uh, Prejšnji teden je bilo veliko govora o zbiranju podatkov o potnikih, ki potujejo po, eh, preko britanskih letališč in ti podatki so v tem kontekstu še kako relevantni. ISIL zbira ogromno denarja od najrazličnih donatorjev in so pravzaprav najbogatejša teroristična mreža. In ta grožna je prisotna in se jo moramo zavedati vsi. Zato je potrebno ukreniti, kar se da preko OZN strani iraških oblasti in strani mednarodne skupnosti. V preteklosti smo že enkrat šli v vojno zaradi napačnih razlogov, danes pa je svet še toliko bolj nevaren veliko ljudi je utrpelo tako fizične kot mentalne brazgotine zaradi teh preteklih napak, ki jih bodo nosili vse življenje in tem ljudem se moramo pokloniti. Ne želimo več, da bi se prililo eno samo kapljo britanske krvi niti v Iraku, niti v Siriji. Hvala. Najlepša hvala Marijo Borgecijo za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. neverjetna hitrost, s katero je ta vojska zauzela del Iraka, mora povzročati skrbi vsem, kajti pravzaprav se vse skupaj odvija na pragu Evrope. Poleg tega so tu še protiteroristične politike, ki so povsem propadle. V Iraku so se vsi osredotočali na Al-Kaido in povsem pozabili na vse druge akterje eh, ekstremističnega terorizma, ki jih je zelo težko imeti pod nadzorom. Poleg tega je tu tudi 2000 evropejcev eh, rojenih v Evropi, ki se tam zdaj borijo na iraških tleh in se bodo prej ali slej verjetno vrnili v Evropo. To so ljudje, ki so živeli, izrasli med nami in ki se bodo verjetno prej ali slej vrnili in bodo tudi prihodnje ravnali tako kot v preteklosti. In to je tisto, kar bi nas v Evropi moralo res skrbeti. Poleg tega je tu še bagdadski kalif, ki je sprižnice podal nekaj zelo uh, nas, nasiljih e, izjav. Povedal je, da je to, kar se dogaja v Iraku, stvar vseh muslimanov in da morajo vsi muslimani aktivno prispevati k e, džihadu. E, navezoval se je celo na napad na Rim, ki seveda velja za svoje vrstne simbol v tem kontekstu, za simbol krščanstva in eh, na nek način eh, tudi spominja na križarske vojne. Evropa poskuša po najboljši moči vse to razumeti, ampak eh, tu gre za neko gibanje, ki nima, ne pozna političnih meja in ki napoveduje zauzetje našega ozemlja. Kako naj se s tem soočimo? Najlepša hvala, gospod Kelam, za dve minuti. Najlepša hvala. Irak je pred eksistencialno krizo, njegova celovitost je očitno ogrožena. Vprašanje pa je, kako je bilo mogoče, da so določene skupine teroristov lahko zauzele velik del take ogromne države v samo nekaj tednih. Mislim, da je deloma za to odgovorna tudi iraška vlada. V preteklih osmih letih eh, vladi Al-Malikija ni uspela ustvariti koalicije, ki bi združevala vse plasti iraške družbe. Namesto tega je prišlo do marginalizacije sunitov, kurdov, vedno bolj pa se država tudi zanaša na podporo Irana. Posledično je ta vlada tudi izgubila precej podpore na severu države. Poleg tega je prešljiva tudi njihova motivacija v boju proti teroristom. Uh, Zato je ključno, da se oblikuje v državi nova vlada, vlada nacionalne sprave, ki bo ponudila sodelovanje tudi z mirnim sunitom in kurdom. Evropska unija po najboljših močeh poskuša podpirati določene politične sile v državi, zato da bi to dosegli. Pozivam pa Evropsko komisijo, da Eh, država pošlje več humanitarne pomoči eh, kot eh, nedavno napovedanih 12 milijonov. Dva milijona oseb je notranje razseljenih, skoraj pol milijona ljudi je zapustilo Mosul in veliko jih potrebuje prebivališča in nujno, in nujno osnovno oskrbo. Predvsem to velja za številne kurdske begunce. Uh, Zelo sem zaskrbljen tudi zaradi usode krščanskih beguncev, katerih število se je v zadnjih devetih letih povečalo za dve tretjini. Več kot 300 tisoč jih je zaradi stalnega pregon, preganjanja in nadlegovanja zapustilo svoje domove. Pravzaprav so kristijani edini, ki ne posegajo po nasilju in zato so ključen element pri ponovni spostavitvi miru in pri gradnji mostov. Zagotavljanje zdravstvene oskrbe in izobraževanje za vse je ključnega pomena in eh, kurdi lahko tu igrajo eh, skupaj s temi elementi ključno vlogo, zato je v našem interesu, da jih podpremo. Najlepša hvala, gospod Kelam. Modri karton oziroma vprašanje za vas, ga sprejmete. Gospod Kelam, sprejmete modri karton, odlično. Edward Saron, Fernand ima besedo za 30 sekund. Eh, Dejstvo je, da niso samo suniti in šiiti v Iraku, temveč tudi kristijani, pozabljeni kristijani, ki tam obstajajo danes. Uh, in eh, ki so se znašli v tej situaciji, nimajo lobijev, eh, ki jih podpirajo v Bruslu, zato ničesar ne govorijo. In eh, imam povsem enostavno vprašanje, ali imajo danes kristijani še pravico, da bivajo na Bližnem vzhodu. Najlepša hvala za to vprašanje, ampak enako vprašanje si zastavljam tudi sam mislim, da naj tu oba skrbi isto in mislim, da o sodi kristjanov na Bližnjem vzhodu še ni bilo odločeno. Hvala. Besedo ima Richard Howard za tri minute. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej naj izrazim globoko zaskrbljenost zaradi nasilja in poslabšanja razmer v Iraku. Po poročilih OZN Eh, naj bi bilo milijon eh, dvesto tisoč razseljenih oseb na severu Iraka in zato je dodatnih sedem milijonov evrov, ki jih je za humanitarno pomoč namenila Evropska unija, zelo dobrodošlih. Tu so eh, individualne krute zgodbe o ubojih posameznikov in e, to kaže, s kakšno ravnjo nasilja se ljudje soočajo vsak dan. Pozivamo k spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava e, strani vseh upletenih strani. Iraške oborožene sile naj bi tudi same nezakonito zauzele večje število zapornikov in to se mora ustaviti. Ne moremo govoriti o demokraciji in človekovih pravicah v Iraku in ne ukrepati, kadar pride do kršitev leteh, eh, sploh ko gre za grožne propadlih držav v regiji. Jasno je, da se sunitska manjšina v Iraku počuti zapostavljeno, da nima predstavnikov in zato je potrebno nujno zmanjšati napetosti. Kar se deva kurdsko vprašanje, obstaja veliko napetosti, kar se je pokazala tudi 11. junija, ko je bilo, ko je eden od visokih predstavnikov dejal, da naj bi v Kurdistanu skrivali begunce. Zaradi konflikta v severnem Iraku je na sto tisoče civilistov zapustilo kurdska območja na severu. Poleg tega je bil pred nedavnim tudi nekurdskim Irakom omejila dostop do teh območij. Amnesty International, ki vedno prizna, ki je redno priznaval kurdske državljanske pravice, eh, pozivam državo, da vključi kurde v dialog. Res je, da so ljudje izvolili Al-Malikija, vendar pa zamude pri oblikovanju vlade imajo zelo visoko ceno. Zdaj potrebujejo dejansko vlado državne oziroma nacionalne sprave ki bo odražala raznolikost prebivalstva v državi. Kar pa zadeva povezavo med Isilom in sirsko vojno, eh, to so vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti in eh, to v teh razpravah mora sodelovati tudi Saudska Arabija in druge zalivske države. To je edina prava pot do človekovih pravic. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Belder. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Očitno je, da v resoluciji, ki je pred nami, niti z besedico ni omenjena vloga Turčije pri dogodkih v Iraku. In v tem kontekstu me zanima, kakšno je stališče sveta glede resnega očitka, da Turčija da je Turčija pred nedavnim uh, eh, oklicani kalifat uh, ISIL uh, financirala tako, da je od njega kupovala nafto. Bolj resno pa je, da je 1. junija ISIL zauzel največje iraško skladišče kemičnega orožja. Zdaj pa slišimo očitke, da naj bi ISIL ta kemična oružja uporabil proti kurdom. Ali svet pozna vsebino teh poročil in kako ocenjuje situacijo? V vsakem primeru ta poročila o še obstoječem kemičnem oružju, naprimer o raketah s 500 litri eh, serina, ki naj bi bili v rokah ISIL-a, zelo zaskrbljujoči. Zanima me, ali v zvezi s tem potekajo kakšne eh, pogovori z Bagdadom. In eh, seveda je v tem kontekstu potrebno omeniti tudi usodo eh, zdesetkanih kristjanov v tej državi. Eh, kdaj bodo vsem besedam sledila tudi dejanja? Najlepša hvala, gospod Nart vprašati se moramo, kako je Isilu uspelo v nekaj dneh okupirati polovico Iraka, kot se lahko vprašamo, kako je talibanom uspelo popolnoma odpraviti mujahedino. Imamo sektarsko vlado Nurja Al-Maikija in to prebivalstvo ni všeč. Teodor Roosevelt, ko je govoril o somozi v Nikaragvi, dejal, da je Somosa pankrt, ampak da je naš pankrt. In zavedati se moramo, da je grožnja tako zelo huda, da lahko Irak postane eh, vrtinec, iz katerega ne bo izhoda. Moramo zahtevati v Iraku ne preko parlamentarnih volitev, kajti demokracije ta ni, ampak zahtevati, da obstaja nacionalni konsens za to, da podprejo to fiktivno vlado Nuri Al-Maiki. La parole est à monsieur Golnisch pour deux minutes. Ja, sedaj ima besedo gospod Golnisch eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča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 40-imi leti na, v Indokini, eh, pravzaprav smo pa sedaj eh, kot takrat priča bleščeči eh, politiki, kar govorim z vso ironijo s strani ZDA. Ta politika je pomenila, da se sistematično in divje ruši edino politično silo, ki bi se lahko zoperstavila najbolj radikalno radikalnemu islamizmu in uh, sicer gre za arabski islamizem. In uh, prihajalo je do državnih laži, kar se lahko še spomnimo. In uh, sicer, naprimer, pod kakšnim, s kakšnim razlogom uh, so ZDA posegle, ko so takrat vehementno trdili, da obstajajo, da obstaja uh, orožje eh, za množično uničenje eh, s strani gospoda Buša. In eh, potem tudi, ko je bilo govora o kemičnem orožju, medtem ko je bilo ugotovljeno, da gre za uporabo barve, ne pa za kemično orožje. In Tu so zaščitniki različnih skupnosti, vključno eh, s krščanskimi skupnostmi, ki zaradi vsega tega izginjajo. Eh, Šijiti, eh, naprimer, in tu lahko opazimo radikalizacijo, ki je še hujša kot v primeru Al-Kaide. Gre za vojske, ki jih urijo američani. Torej, pogovarjati se z Iračani, eh, s katerimi se ZDA še vedno noče pogovarjati. Gospod Delang ima besedo. Dve minuti. Eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Ugotoviti moram, da pravzaprav bi bil zopet potreben očitno nek napad v naši bližini, da bi se res zavedli, kaj se dogaja v Iraku in morda je bil ravno zato potreben incident v Bruselskem muzeju. Ne vem, zakaj je mednarodna skupnost eh, zdaj nekako presenečena na tem, kar se dogaja v Iraku. To so vendar stvari, ki se odvijajo že leta. Eh, krščanska manjšina je predstavljala še pred nekaj leti pet odstotkov prebivalstva, zdaj samo še en odstotek in to ni nobeno presenečenje in očitno je bil res ta dogodek v Bruslu ključen za to, da smo se malo zbudili. Res je, da je zdaj potrebna predvsem humanitarna pomoč in tudi sama pozdravljam 5 milijonov evrov, ki jih je dodatno uh, zagotovila Evropska komisija. O tem je govora tudi v resoluciji. Ampak v Siriji, v Iraku in v drugih državah je potrebno natančno preučiti, kako je prišlo do spona eh, Isila in ta spon ustaviti. Nujno pa bi moral Europol tudi vzpostaviti registr, ki bi beležil podatke o vseh borcih, ki se vračajo v Evropo. Tak registr bi moral biti eh, zavezujoč. Poleg tega je potrebno podpirati zmerne sile v državi, kajti dragi kolegi in kolegice, potrebno je vključiti tudi verske skupnosti v pogovore, vključno s krščansko skupnostjo. Kristijani so edini, ki niso želeli razcepiti države, vodijo bonišnice in šole in če želimo državi dati priložnost, moramo eh, podpirati njihovo vlogo. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da je to edini način, kako bomo državi dali dejansko priložnost. Besedo ima. Eh, prihaja do nasilja, do nestrpnosti pri veroizpovedi in podobno in 50 eh, odstotkov iraškega ozemlja po eh, eh, tem, ko je is, islamska država prevzela nadzor na temi območji. Potrebno je imeti tudi potreben politični pogum, potrebna je politika Eh, jasna politika sa strani Evropske unije in eh, to mora tudi pomeniti in to je potrebno zapisati v vašo resolucijo, da je potrebno nujno poiskati politično rešitev in eh, to je nujno potrebno za zagotovitev zemljske celovitosti eh, države. To je potrebno apsolutno zapisati v resolucijo. Eh, sicer pa bomo, bo ta situacija še naprej prisotna. E, eno minuto ima gospod Van Orden. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne vem, če je smiselno, da mi tukaj zapravljamo čas za razpravo o tem vprašanju, kaj ti ni se zgodilo nič novega. Zelo malo bomo vplivali na situacijo v tej državi in komisija. Komisija sploh ni tukaj, da bi poslušala, kaj tukaj govorimo. Kaj. Oni imajo namreč na voljo sredstva za pomoč. Razpravljamo o tem, ko Sirija še vedno gori, ko v Hamasu, eh, v Gazi letijo rakete in Iran še vedno izvaja svoj jeski program. Seveda je v našem interesu, da v Iraku vlada mir in stabilnost. Ogromno sredstev smo namenili tej državo, ključno z milijardo evrov iz Evropske unije za Irak, vendar pa četrtina prebivalcev še vedno živi z dvima dolarima ali manj oskrba z vodo, kanalizacija, oskrba z elektriko ne delujejo, čeprav smo temu namenili veliko mednarodne pomoči. Seveda si ne želimo novih terorističnih držav v tej državi. Sedaj imamo te morilske enote Isila, ki grozi Bagdadu. Na zadnji mednarodni konferenciji o Iraku leta 2003 in potem eh, do tega je poteklo že veliko časa. Ne mislite, da je že skrajni čas, da OZN skliče novo mednarodno konferenco? Lahko natančno pogledamo, zakaj namenimo naša sredstva. Hvala lepa. Gospa Barandika za eh, minuto 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Iraku vlada zelo hud problem socialne pravičnosti in spoštovanje svoboščin. Tam vlada brez up in zaradi tega lahko cvetijo in eh, skrajneži. In teroristi spremenijo to regijo v sod smutnika z um, oboroženimi enotami pride do konflikta, vendar pa gre za veliko več. Odpraviti je treba temeljne vzroke za to. Svoboda in temelj svoboščin ljudi je prvotnega pomena in integriteta držav države so prazne besede, če ti ne zagotovijo pravic za svoje državljane. Zato potrebujemo integralno politično in socialno in gospodarsko rešitev za Irak. Podpre, podpiram razglasitev neodvisnosti Kurdistana. V, in to smo podprli tudi v resoluciji, ki smo jo podpisali v petih skupinah želimo rešiti to situacijo s sodelovanjem z državami v regiji in pomagati za reševanje spora z diplomatsko in humanitarno pomočjo. Najlepša hvala, gospod Gžip, za dve minuti. Zdaj. Situacija je spovažna, stvrdil predstavitelj. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Situacija je še vedno zelo resna zaradi razglasitve kalifata. Poleg tega prihaja do kršenja človekovih pravic. Ravno tako je humanitarna situacija zelo resna. To nas mora zelo skrbeti, kajti februarja v prejšnjem sklicu, ko smo razpravljali o Iraku, smo govorili o vedno slabši notranji situaciji v Iraku, še posebej za krščanske manjšine. Prišlo je do nadaljnih notranjih razseljevanj in situacija se je še zaostrila. Odnosi med centralno vlado in med kurdsko manjšino so vedno bolj skrhani. Verjetno se soočamo z možnostjo popolnoma nove države iraškega Kurdistana. Tega pa si ne želimo. Ravno zaradi tega pozivamo k temu, da naj, ne, naj se ne prenaglijo z referendumom. Obstaja tudi veliko trend med šiti in suniti. obstaja veliko neravnovesja med tema skupnostima in obstaja zelo velika grožnja konflikta. Tako trdijo krščanski škofi v Iraku, ki bi radi zgradili mostove med tema dvema skupnostima, zato da ne bi prišlo do genocida, do humanitarne krize, kar obstaja, obstaja kot realna grožnja. Najlepša hvala, gospod Zemke, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes razpravljamo o Iraku, ki se nahaja na robu izginotnja, kajti po eni strani vidimo pojav islamskega kalifata, po drugi strani pa napoved kurd, kurdske države. Vseeno menimo, da Evropska unija ne bi smela vojaško posegati in podpreti katerokoli od teh strani v konfliktu. Moramo pa pritisniti na novo iraško vlado, zato da zgradi nove strukture za iraško, vla, iraško državo. Iraška vlada mora upoštevati interese obeh manjšin šitov in sunitov. Samo tako bomo imeli možnost za mirno reševanje tega spora. Hvala lepa, gospod Črnitski. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Največji problem v Iraku je predsednik vlade Maliki, ki deluje kot eh, diktator. S svojimi represivnimi politikami deluje proti prebivalcem Iraka, še posebej proti sunitom, kot tudi proti krščan, kristjanom in proti eh, kurdom. Maliki je samo lutka islamskega režima ne smemo dopustiti, da iranski mođahedinski režim posega v to državo. Vidimo upor mladih sunitov, plemen, skrajnežev in sila in podpreti moramo želje iračanov po spremembah in po vključujoči vladi če bo Al-Maliki še nadaljeval s to presijo, bo prišlo do še večjega nasilja v tej državi. Najlepša hvala, gospod Milan Mon, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Irak doživlja zelo hudo krizo. Čeprav so včeraj izvolili novega predsednika predstavniškega zbora, kar je zelo dobro, vendar pa vseeno obstaja zelo resna grožnja propada tega drža, te države po razglasitvi kalifata in po nasilju v zadnjih časih. To je prvi korak naprej za to, da bi končno prišlo do rešitve politične blokade po volitvah 30. aprila. Upam, da bomo k malu dobili vključujočo vlado, ki bo zastopala vse skupnosti v tej državi. Ta razrobljenost v tej državi služi tistim, ki želijo pokončati to državo in Evropska unija mora spodbujati vključevanje spravo in teritorijalno neodvisnost v tej državi, tako kot so zaključili na svetu ministrov prejšnji teden v Bruslu. ISIL deluje v Iraku in v Siriji, in to ogroža stabilnost te države kot tudi regije. ISIL ni samo teroristična združba, ampak predstavlja cel, grožno za celotno regijo kot tudi za preostali svet. Še naprej moramo spodbujati podporo notranje stabilnosti in ne smemo dopustiti, da mejno moče med Irakom in Sirijo postane podobno Afganistanu v 90-ih letih. Za konec bi rad povdaril zelo resno humanitarno situacijo, ki vlade v tej državi na 100 tisoč notranje razseljenih prebivalcev. V zadnjih letih je Evropska unija popustila pri pomoči in nadaljevati moramo z našo pomočjo imam dve kratki vprašanji. Zanima me, če mislite, da je za situacijo v Iraku kriv tudi Jose Marija Asnar in če menite, da je eh, bil poseg leta 2003 potreben. Imamo zelo veliko zgodovinskih razlogov za situacijo v Iraku iz bližnje in zdaljne zgodovine invazija v Iraku je bila izvedena na, na podlagi določenih dejstev, ki so se na koncu skazali neresnična. Gospod Papadakis. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Situacija v Iraku ni, je zelo resna. Ne gre samo za Irak, za Sirijo, ampak tudi za Libijo. Politika v Iraku je bila nenapačna in na koncu je prišlo do katastrofe. Sedaj imamo režim, ki destabilizira državo. Videli smo tudi, da se je arabska pomlad sprevrgla v arabsko zimo. Zelo veliko ljudi je umrlo in prihaja do novih kršitev človekovih pravic. Mi moramo pravočasno ukrepati, potrebujemo skupno evropsko zunanjo politiko, s katero bi se osredotočili na konkretne ukrepe. Gospod Zambacki, eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Slišali smo razglasitev kalifata in ta naj bi dosegel celo Evropo. Radikalni islamisti so največja grožna za našo civilizacijo. Napovedali so sveto vojno, šlo bo za vojno vrednot. Zahodni Balkan je ogrožen, kajti tam obstaje zelo velike muslimanske skupnosti. Mi živimo v miru z našimi bulgarskimi Eh, muslimanskimi brati in ne želimo takšnih eh, konfliktov. Videli smo predstavnike kalifata, tudi v Skopju. Tega ne želimo v Evropi. ISIL si želi novih bojevnikov, naprimer v Cardiffu in videli bomo zelo velik val novih beguncev, kar predstavlja zelo veliko breme za Bolgarijo. Sedaj imamo snutek resolucije, pridemo vas, da jo podprete in potrebujemo tudi nove ukrepe za reševanje begunskega problema. Gospod Adaktusen, dve minuti. Eh, najlepša hvala gospa predsedujoča najprej bi rad izrazil podporo tej resoluciji o kateri bomo glasovali v evropskem parlamentu omenja se asirsko mesto karakoš kjer so crkveni zvonovi pozivali kristijane k bogoslužju 500 let, preden je krščanstvo prišlo na švedsko. Sedaj pa crkveni zvonovi bijejo zaradi popolnoma drugačnih razlogov. Šlo je za obupen poziv ljudi in nekaj dni zatem so kristijani zapustili in zbežali iz tega mesta. Tisti, ki so že generacije živeli tam, so zapustili za seboj čisto vse. Niso imeli možnosti, da ostanejo, kajti brihali so pripadniki Isila. V sosednjem mestu pa crkveni zvonovi naslednje nedeljo ni, sploh niso zvonili prvič v 1600 letih, ni bilo nedeljske maše v tem mestu. Slišali smo poročila o samomorilskih napadih na cerkve, o obojih in o pobojih kristjanov strani džihadistov in v, glede takšnih dogodkov ne smemo ostati križem rok. Mi moramo ustaviti ISIL, ISIL in spostaviti nacionalno koalicijo ko je iraška delegacija crkvenih voditeljev obiskala Evropski parlament, so povdariti, kako zelo pomembna je naša pomoč za demokracijo, za razvoj, za varnost. Tukaj se moramo resnično potruditi. Ta situacija zahteva, da pomagamo vsem, ne glede na stranko. S to resolucijo gremo v pravo smer, vendar pa to ni dovolj. Celotna Evropska unija, vključno s svetom in z visoko predstavnico zunanje zadeve, moramo eh, sprožiti obravnavo tega vprašanja. Gospod Freund. Competent, corrupt. Najlepša hvala. Imamo skorumpirano, nekompetentno vlado, ki ne spoštuje manjšin. Zaradi tega je prišlo do te situacije, kot poroča v New York Timesu vlada Al-Malikija preganja sunite in jih zapira. Suniti poročajo tudi o nekaznovanih pobojih. Že leta mednarodna skupnost pritiska na šiitsko prevlado v vladi, da vključuje tudi druge skupnosti, vendar pa nam to ni uspelo obstaja malce upanja, ker je sunit postal predsednik iraškega parlamenta. To seveda ne pomeni ničesar za sunite, ki so razglasili kalifat znotraj iraške države. Ta kriza bo sprožila druge posledice in prišle bodo tudi do Evropske unije. ZDA so ravno tako krive za to situacijo svojima invazija. Nujno potrebujemo evropsko ukrepanje tukaj in tudi v konfliktu med Izraelom in Palestino. Gospa Fotiga za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Irak je na robu držav, državljanske vojne. ISIL je že dosegal rob mesta Bagdada. Imamo nekompetentno vlado, ki je razklala iraški narod, je kriva za to situacijo in za trpljenje kristijano, ki potrebujejo naše mednarodne ukrepe in pa podporo dialogu med manjšinami v Iraku, zato da čim prej dobimo vlado sprave. Dve minute, madame Gabriel, ki jo hvala, da ne pas moki od moje pronunciacije di bulgar. Gospa Gabriel in prosim, da se ne naročijo iz eh, moje izgovarjave bolgarščine to ni bil moj namen. Eh, no, razmere v Iraku in to ni nič novega, če to rečem, so zaskrbljujoče eh, in teroristična skupina je zauzela del Iraka, ustrajem pri treh točkah. Prvič potrebno je počrtati odgovornost za politično odgovornost, ki leži na, po, na politikih eh, in tistih, ki so bili izvoljeni v parlament, kajti oni se morajo soočati s, to, s temi razmerami. E, brez pravega e, političnega dialoga e, to ne bo rešeno. Drugič, še naprej moramo biti zavezani podpori več kot milijon razseljenim osebam in tudi milijon ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč in sicer v dobrih pogojih ob sodelovanju z združenimi narodi, zlasti pa v spodbujanju ustrezne politike v regiji. In še zadnja točka, ki jo še posebej povdarjam. Ne smemo samo reagirati na človekoljubno situacijo. Dejstvo je, da moramo pozorno spremljati eh, tudi to, kar se tam dogaja in eh, ta agenda, ekspanzionistična agenda, ki poteka. Kajti to vpliva tudi na druge države, vključno s Sirijo in celotno regijo. Pred očmi je potrebno imeti ta regionalni konflikt, eh, ki smo mu tudi mi izpostavljeni. Eh, to poteka med čiiti, suniti, eh, kurdi in potrebno se je zavedati vse resnosti teh razmer v regiji, ki je eh, pravzaprav na mejah Evrope oziroma na vratih Evrope. Izogniti se moramo situaciji, ko ko bomo zvezanih rok in nog. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj ima besedo uh, gospa Pieri. Hvala lepa. Te razmere so zaskrbljujoče in zahtevajo mednarodni pristop. Zaradi nasilja je 2,5 milijona ljudi na begu, gre za humanitarno krizo, ki eh, je eh, ni mogoče eh, spregledati. Tu je delovanje ISIL-a, ki pomeni izjemno nevarno situacijo za celotno regijo. Zato je čas da vsi eh, skupno z prebivalci si eh, upoštevajo eh, situacijo prebivalcev in pripravijo eh, načrt za soočanje s temi razmerami. In tu so tudi sile ISIL-a, ki rastejo, potrebna je boljše sodelovanje v Evropi za borbo proti radikalizaciji in za sprotno spremljanje džihadivstva. Gospa Malesku za gospa predsedujoča v zadnjem času smo eh, priča znatnemu poslabšanju razmer v iraku eh, in izbruhom nasilja eh, civilisti so žrtve terorizma in žal pa se eh, iraška vlada ni bila sposobna zaščita, zaščititi svojih državljanov pred terorističnimi napadi in eh, tuji eh, zavezniki, potem Evropska unija in druge države. Vse to bo lahko do neče eh, imelo učinek, eh, če eh, bo eh, učinkovito. Eh, Pravi problem pa je v tej vladi z Al-Malikijem na čelu, ki še naprej vodi katastrofalno politiko, eh, kar samo še eh, spodbuja nasilje. Potrebno je eh, prispevati tudi k humanitarni pomoči in pomembno tudi je, da eh, se izraža solidarnost z državljani Iraka. Ne smemo pozabiti, da je zgodovina pokazala, da je vojaški intervencionizem eh, največkrat eh, povzročil probleme. To je pomembno upoštevati in iraški voditelji morajo razumeti, da je nujno potrebno premagati, premostiti verska, verske razlike. Mednarodna skupnost eh, lahko prispeva k miru in stabilnosti in eh, tako, da zagotovi sodelovanje šitov in sunitov za eh, skupno mizo. Irak sedaj potrebuje novo vlado, vlado, ki jo bo vozil, vodil nov eh, premijer in deloval v legitimnem interesu vseh irači, iračanov, ne glede na njihovo versko in drugačno poreklo. Hvala lepa. Pet, eh, pet zaprosil je za naslednji postopek, eh, postopek Catch the Eye. Prvi govornik ima minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča dovolite, da rečem nekaj drugega, kar pa je povezano z našo razpravo. Zaskrbljujoča situacija v Iraku in na Srednjem vzhodu. Eh, bi pripeljala do političnih eh, sprememb, tako velikih političnih sprememb, da bi se spremenile tudi meje. Do sedaj mednarodna skupnost ni bila sposobna konstruktivno prispevati k razrešitvi situacije. In eh, tu gre tudi za nekaj, kar vpliva na evropsko varnost. Skrajni čas je, da se ponovno razmisli o eh, energetskih dobavah eh, Evropske unije, kajti unija potrebuje stabilne države na tem območju. Prosim, če zaključite. Gre za izkoriščanje sredstev in sicer tako, da je to uprit eh, tudi Evropske unije in to mora voditi ta prizadevanje. Hvala gospod Ferreira, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred osmimi leti je prokovnik Peters objavil zelo čuden zemljevid. Šlo je za zemljevid novega bližnjega vzhoda in če sedaj pogledam nazaj, je sedaj vse dobilo smisel, če se to pogledamo v luči tega zemljevida. Balkanizacija je zelo znana taktika res kol med ljudi, razdiranje ljudstv, zatiranje manjšin in razglasitev eh, kalifata strani Isila, ki se eh, bori eh, z svojimi milicami in povzroča popoln ka kaos v Iraku. In videli smo, da so vse te države na poti v propad Irak, Sirija in tudi druge države, kjer je vedno hujša hu humanitarna kriza. Irak in kaos nista slučajna gospod Mikolašič za eno minuto. Merci, la Hvala, gospa predsedujoča. Je v Iraku vybušná a sme svedkami hrubého porušovania ľudských Situacija je res zaskrbljujoča, pojavljajo se kršitve človekovih pravic. Na območju Iraka je nastala nova država, kalifat, ki naj bi ga vodil kalif, vladalo naj bi šitsko pravo, kar pomeni tudi ubijanje nevernikov. Skratka, gre za šokantne dogodke v sodobnem času. Prvi korak je seveda bil boj za somišljenike, to ni težko, ker vedno obstajata dva tabora, šiti in suniti. In zaradi takih razmer se je bistveno poslabšal položaj kristijanov, ki na tem območju živijo že več tisoč let. Dožnost nas in Evropskega parlamenta je, da se borimo za njihove pravice in da jim pomagamo. Škandalozno je, da komisija ni prisotna na današnjem zasedanju hvala. Pozval bi k veliki previdnosti. Prvi instinkt v parlamentu je, da skušamo nekaj narediti in pogosto za dobro. Vendar le pa vemo, da se situacija že desetletja na Srednjem vzhodu poslabšuje in zaostruje. In eh, tudi moj, moja lastna eh, država se je znašla v, take, v take situaciji zaradi delovanja, delovanja eh, eh, gospoda Blera, ki ima kri na svojih rokah. Prosim, eh, nekaj se moramo iz tega naučiti. Ne moremo odpraviti vsega zla na svetu eh, na tak način. Lahko pomagamo, vendar Protim vas v imenu miru, ne, ne skušajte vedno samo intervenirati. Eh, včasih je bolje eh, spoštovati eh, narodno neodvisnost in prepustiti ljudem, da izberejo svoje rešitve. Gospod Kircus, minuto. Hvala lepa sedaj gre za zadnjo fazo razpustitve in ne smemo pozabiti, kakšne so bile naše ambicije. Želeli smo, da pride do moderne demokracije, sedaj pa eh, so razmere takšne, da vlada kaos. Če ne bi bili oklevali, zato da bi sprejeli pravo zunanjo politiko, skupno obrambno in zunanjo politiko, bi bili lahko učinkovito intervenirali. Tega eh, se bojimo in tega eh, nismo storili, kaj ti raška kriza lahko privede do energetske krize, kar nas bo poleg vsega tudi zelo drago stalo. In eh, tu so tudi odnosi med Iranom in Izraelom, potem je tu problem beguncev, ki ki zelo veliko stane, tega ne gre pozabiti. Potem tudi krepitev eh, fanatizma, zlasti eh, muslimanskega fanatizma in vse ostalo. Z drugimi besedami, to je potrebno, del, potrebno je delovati ustrezno. Gospod Glezos, ki bo tudi zaključil to razpravo, ima eno minuto. Gospod Glezos πριν από 71 χρόνια αγαπητή συνάδελφε. V Jalti je bila velika konferenca treh velikih voditeljev, Churchilla, Stalina in Roosevelta. In po vojni so rekli, ne bo več imperializma, spoštovale se bodo manjšine, spoštovale se bodo človekove pravice. Vendar pa gre za nojevsko politiko, kajti, če to hočemo videti ali ne, to, kar so ti trije veliki razglasili takrat, do tega v praksi nikoli ni prišlo. Še vedno obstaja problem eh, samoodločbe eh, narodov tu je še vedno Irska, ki ni neodvisna na svojem ozemlju, potem je tu baskovski problem, katalonski problem, eh, pa eh, tudi eh, na severju. Ali bomo to rešili ali ne? S tem smo pri kraju Kečdijaja. Sedaj dajem ponovno besedo gospodu Dela Vedovi, ki bo govoril v imenu zunanje predstavnice, podpredsednice Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vsem poslancem, ki so prispevali eh, k tej razpravi. Mislim, da Evropska unija namenja svojo pozornost eh, tej temi. Eh, omenili ste že eh, svet 24. junija, predvideva se tudi razprava za naslednji tem dan o Iraku in sicer na svetu za zunanje zadeve 22. julija. In med vprašanji, ki ste jih načeli, In mislim, da se glede tega skoraj vsi eh, strinjajo, gre za enotnost in eh, ozemeljsko eh, celovitost Irak. Iraka eh, in upoštevanje interesov vseh državljanov za spodbujanje stabilnosti regije. In mislim, da ni nikogar, ki ne bi razumel dramatičnih razsežnosti teh razmer. Eh, to, kar sta povedala eh, gospa Gomeš. In eh, še drugovornik uvodoma, ki sta povdarjala zlasti ustrezno upravljanje. In sicer tako upravljanje, ki bo omogočilo, da nadaljujejo s tranzicijo v smeri demokracije. Potem tudi vprašanje človekovih pravic ki eh, ga je omenjalo več govornikov. In eh, zgodovinsko gledano, pa tudi v tem konkretnem primeru, eh, je to zelo blizu Evropski uniji in njenim zauzemanjem. Potem pa še tudi vprašanje, ki jih je več omenjalo, namreč vprašanje kristjanov v regiji. tudi na tem področju potrebujemo novo, eh, nov, eh, inkluziven, legi, eh, novo inkluzivno, legitimno iraško vlado. In v tej smeri deluje tudi Evropska unija. Potem so bila zastavljena specifična vprašanja, ki so se nanašala naprimer na kemično orožje in obveščevalni podatki potrjujejo, da da, je, da so sicer razmere zaskrbljujoče in kaotične, vendar pa se je potrebno držati znanih dejstev, kar zadeva obtožbe, ki so bile izrečene na račun Turčije zaradi eh, financiranja ISIL-a. S tem v zvezi menimo, da je potrebno jasno to pogledno razlikovati med dvomi in govoricami na eni strani in dejstvi na drugi. Potrebno je razlikovati med financiranjem eh, in sredstvi, ki so morda bila eh, zasebnega izvora. In, in pa sredstvi Eh, turške vlade sodelujemo z ljudskimi državami, da bi eh, blokirali financiranje ISIL-a in drugih terorističnih skupin. Naj sklenem in eh, rečem, da cenim in tudi parlament eh, prav gotovo upošteva odlično delo naše delegacije v Bagdadu in naši kolegi bodo še naprej zagotavljali te storitve v izjedno, izjemno težavni situaciji. Hvala, gospa predsedujoča predlog resolucije ob zaključku, ob zaključku te razprave, ki je sedaj zaključena. Glasovanje bo jutri ob 11. E, sedaj pa prehajamo na slednjo točko, ki se nanaša na stopnevanje nasilja med Izraelom in Palestino. Izjava podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za